przewodniczący! otwieram posiedzenie. pierwszym punktem porządku dziennego jest Lepo pozdravljeni. Prva točka na dnevnem redu je skupna razprava, kjer bomo razpravljali o enotnem trgu. To je poročilo, ki ga je pripravila gospa Kalnijete. Obravnava upravljanje in partnerstvo na enotnem trgu. Potem bomo obravnavali tudi poročilo gospoda Korejre de Camposa, Naslov tega poročila je enotni trg za evropejce. Razpravljali pa bomo tudi enotnemu trgu za podjetja in rast. Gospod Bušoj je pripravljalec tega poročila. Z nami je tudi komisar, gospod Mišel Barnier, ki ga lepo pozdravljam. Radi, eh, Ravno tako predstavljam predstavništvo sveta. Panjo minister Eniko Gjuri, vitame po ministrico Eniko Göri. Ravno tako bi želel dati besedo vsem trem poročevalcem in to najprej. In najprej bomo uh, poslušali poročevalko Sandro Kanjete. Gospa Kanjete, prosim. Gospod predsednik, oprostite, imela sem nekaj težav z uh, tolmačenjem in se vas nisem slišala. Gospod predsednik, gospod komisar. Če želimo dati ponoven zagon notranjemu trgu, potem moramo delovati na politični ravni in to je eden izmed naših najpomembnejših projektov. predsednik eh, komisije, predsednik sveta, vsi podpiramo to, da moramo konsolidirati enotni trg eh, in narediti korak naprej. Tukaj morajo pomembno sodelovati tudi države članice. Če se to ne bo zgodilo, potem ne bomo uspeli. Tako ne bomo zagotovili gospodarske rasti, ustvarili nova delovna mesa in eh, zvišali konkurenčnost na globalni ravni brez tega ne bomo uspeli in Evropa bo globalni bolnik. Ravno zato eh, v tej rezoluciji Evropsko komisijo pozivamo in tudi države članice, da prevzamejo svoj eh, delež odgovornosti, da sprejmejo konkretno zakonodajo, oblikujejo konkretne politike, če ne bi eh, dali enotnemu trgu nov zagon. V poročilu smo pripravili zelo jasne signale, kjer želimo, eh, da Evropska komisija deluje. Evropski parlament to od nje pričakuje. Naj povzamem eh, bistvene signale. To so profesionalna mobilnost, pravice intelektualne lastnine, potem čezmejna mobilnost, odprava notranjih mej, prost eh, pretok blaga storitev, potem na korak naprej pri obdavčitvi, predvsem obdavčitvi pravnih oseb. Potem želimo si tudi, da bi v praksi izvedli določene določbe, ki smo jih sprijeli, kar zadeva notranji trg. Tukaj mora država članica narediti veliko in komisija mora ta proces nadzirati. Potem boriti se moramo proti protekcionizmu. Če se to ne bo zgodilo, bo enotni trg razdrobljen posledično pa bo naša konkurenčnost nižja. Potem stroški transakcij, tudi te stroške moramo znižati. Tudi tukaj ne bi sprejeli kar nekaj praktičnih ukrepov. Najprej potrebujemo učinkovit eh, sistem in tukaj moramo eh, privrčevati stroške, kar pomeni, da moramo alternativno reševati spore, potem področje e-vodanja in upravljanja. Naslednji sklop ukrepov zadeva intenzivno vključitev interesnih skupin, tudi njihove zahteve moramo upoštevati, če naj bi Lizbonska pogodba zaživela. Ob koncu bi se rada zahvalila vsem koordinatorjem, poročevalcem Senci, ker smo zelo dobro in aktivno sodelovali. Upam tudi, da bomo danes lahko potrdili to rezolucijo z veliko večino. Na ta način bi notranjemu trgu in e-vodenju upravljalov dali jasen zagon in nedvomno bomo morali s tem delom nadaljevati v praksi. Enotni trg mora ponovno postati eh, moto za evropsko rast in za oblikovanje novih delovnih mest. Eh. Najlepša hvala, gospa, za dobro strukturirano poročilo. Sedaj pa gospod Antonio Fernando Correa de Campos. Gospod predsednik, gospod komisar Barnier, kolegice in kolegi. Evropski parlament eh, je upošteval zahtevo Evropske komisije, ki je rekla, da moramo oblikovati eh, to poročilo in reči, kaj lahko naredimo, da damo enotni trg ponovnemu zagon. Zato smo pripravili ta tri uh, poročila. Skupaj eh, s kolegi sem pripravil poročilo, kjer sem pripravil 19 konkretnih predlogov, eh, če naj bi dejansko zagotovili izvedljivost eh, teh projektov. Kaj so naše prednostne naloge? Najprej vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, potem Evropsko potrdilo o usposobljenosti, delovna kartica, ustrezna mobilnost na ravni Evropske unije. Potem nadzor na mejah, ki nam bi omogočil, da bi zagotovili kakovost vseh izdelkov in storitev. Nadalje, uredba o gostovanju, to moramo podaljšati do leta 2015, tako da to ne bo škodilo podjetjem. Potem zakonodajni predlogi, več transparentnosti, koncesije, jamstva, ravno tako se moramo posvetiti temu, da bomo odpravili vse ovire, ki so še na poti mobilnosti delodajalcev. Lahko povem, eh, da smo se strinjali o teh konceptih, ampak težko smo se sporazumeli o določenih ukrepih, ki bi jih morali sprejeti, če ne bi dali spodbudo notranjemu in enotnemu trgu. Tukaj se navezujem na poročilo gospoda Marija Montija. Gre za to, da se moramo odločiti, kakšen pristop bomo izbrali, tako da nam bodo državljani in državljanke ponovno zaupali. Ne vas spomnim samo na poročilo gospoda Greha, ki smo ga sprejeli lani maja. Govorimo o razdelitvi pristojnosti med Evropskim parlamentom, čeprav lahko povem, da je ta delitev na ta tri poročila nekoliko umetna. Odbor INKO je bil nekako pristojni odbor, ampak mislim, da moramo imeti celovit pristop in zato potrebujemo skupen in inteligenten pristop, zato potrebujemo tudi vzdržno in trajnostno rast. Državljani morajo biti v središču naših razmislekov. Vemo, da je kar nekaj pobud Evropske komisije na tem področju, recimo industrijska politika Evropa 2020, potem Evropa inovativnosti vendar pa se vedno znova soočamo z določeno nevarnostjo, da projekte razdrobimo. Zato mislim, da se moramo vrniti na izhodišče. Namreč enotni trg ne bo samo okolju prijazen, ampak bo dejansko pomenil preboj za evropske državljane. Težko smo dosegli soglasje na dveh področjih in sicer, ko govorimo o določenih eh, vrednotah socialnega tržnega gospodarstva. Tukaj eh, pravzaprav nismo mogli dobiti soglasje, liberalci pravzaprav so želeli oblikovati drugačne koncepte, govorim o teh temeljnih socialnih pravicah. In oni pravijo, da je pravzaprav trg tisti, ki mora urejati vse in to je ta logika trga, ki je prevladala. Potem obžalujemo, da se nismo sklicevali eh, na določene direktive in uredbe, ki smo jih eh, sprejeli na tem področju pri eh, evropskem in elektronskem trgovanju. Ko pa govorimo o storitvah splošnega pomena, tudi tukaj je potekala burna razprava. Nekateri so želeli, da bi vse podvrgli tržni logiki, ampak eh, mislim, da ni dobro, da vse prepustimo privatnim eh, monopolom in oligopolom na določenih področjih delovanja. Morda bi bilo ravno tako zelo dobro, eh, če bi vzpostavili konkretne mehanizme na tem področju eh, za storitve splošnega pomena, ker ne na zadnje moramo ohraniti socialne vrednote, moramo omogočiti dostop do teh storitev in še enkrat ponavljam, da ne bi vse prepustili logiki trga. Tukaj je prišlo do velikega nasprotovanja, predvsem desne stranke so temu nasprotovale. Mislim pa, da moramo res izkoristiti vse možnosti na tem področju. To so možnosti, ki jih imamo skladno eh, z 26.14 protokola k pogodbi o delovanju Evropske unije. Ko govorimo o treh poročilih, moram podariti, da se je eh, moja politična skupina glasovanja vzdržala. Zakaj? Ker kar nekaj pozitivnih vidikov je bilo, ampak mislim, da moramo še veliko stvari izboljšati. Ko govorimo o tem področju, mislim, da moram povdariti tudi, da smo dobili predloge sprememb pomembnih političnih skupin, kar pa zadeva končni rezultat, na to bi vas želel opozoriti, so vse politične skupine sodelovale. Več sto predlogov sprememb smo prijeli, dobili smo tudi mnenja ostalih odborov, vse to je bilo zelo koristno za razpravo. Hvala vsem poročevalcem Ksenci, ki so sodelovali pri pripravi eh, tega poročila. Hvala tudi koordinatorjem. Lahko povem, da smo delali zelo kritično in končni rezultat je dokaj dober. Potem Marko New Harbourju bi se rad še posebej zahvalil, kar eh, nas je spremljal pri vseh naših prizadevanjih. Eh, Samo še minuto imate, da končate svoj uvod. Najlepša hvala. In enako velja za gospoda Kristjana Silvija Bušoja. Šest minut imate vsega skupaj časa za govor. E, štiri za začetek, dve za konec. Gospod e, predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi, Notranji trg je prav gotovo eden največjih uspehov Evropske unije in tudi naš adut in eh, na to smo lahko vsi ponosni. Mislim, da ni pretirano, če rečemo, da je notranji trg tisti, ki je v srcu evropske izgradnje in v času je pokazal svoje prednosti za potrošnike, kakor tudi za evropska podjetja. Ravno tako je notranji trg prispeval k gospodarski rasti. Vendar pa v zadnjem času pažamo določeno utrujenost na trgu, kar pomeni, da potrebujemo nov elan za notranji trg. Moramo ponovno spoditi zaupanje med evropskimi državljanom v notranji trg in potrebujemo nov začetek. Zelo cenim delo komisije v tem smislu, zlasti cenom odlično delo komisarja Mišela Barnjeja. Še enkrat mu želim čestitati za njegovo odločno angažiranost in napore, da se ponovno zažene notranji trg. Začel je z ambicioznimi eh, programi in tudi realističnimi, ki bodo okrepili notranji trg. Prepričan sem, da če bodo ti ukrepi uresničeni, bo eh, notranji trg postal privlačnejši za za državljane, naša podjetja pa bodo postala učinkovitejša na globalni ravni. Kolegice in kolege, kar zadeva moje poročilo, moram reči, da moje eh, delo ni bilo lahko. Naloga je bila eh, ambiciozna, kajti eh, nanaša se na podlage za nov zagon notranjega trga, ki naj bi prispeval k rasti in izboljšal pogoje za podjetja in državljane. E, tu so inovacije, kaj moramo narediti tudi na e, področju intelektualnih lastin. E, kako naj istočasno tudi zagotovimo spoštovanje soverenosti držav članic. Po razpravah se želim zahvaliti tudi vsem poročevalcem v senci in vsem drugim kolegom, ki so vložili predloge sprememb, kajti zahvaljujoč temu smo lahko identificirali pet prioritet, ki jih je mogoče takoj začeti izvajati. Prvič sredstva za uh, pomoč inovativnosti in kreativnosti na notranjem trgu. To je bistvenega pomena, če želimo močnejšo in trajnejšo rast. Potem eh, evropski patent in pa enotni sistem za reševanje sporov, ki se že oblikuje. Izboljšati je treba tudi upravljanje avtorskih pravic. To je bistvenega pomena. Če želimo spodbuditi inovacije, moramo tudi najti rešitve za financiranje letih. Med ne spada dolgoročno financiranje in pa uh, okvir, ki bo omogočal lažje investicije v rizične, uh, ka, rizični kapital. Potem novi skladi na področju uh, energije in inovacij. Tretjič. Uh, enotni trg mora biti v skladu z digitalno agendo. Moramo spodbujati elektronsko poslovanje. To pa zahteva eh, ukrepe, ki bodo povečali zaupanje potrošnikov in podjetij v eh, elektronsko eh, poslovanje. Mednje spada boj proti ponarejanju, piratstvu in pa ustrezni ukrepi za čezmejno izterjavo dolgov. In četrta prioriteta je izboljšanje pogojev za majhna in eh, srednja podjetja, sem spadajo tudi fiskalni ukrepi, eh, potem konsolidira na eh, osnova za odmero davka na dobiček in na končno postopki javnih naročil morajo biti racionalizirani poenostavljeni, tako da bodo lahko sodelovala tudi majhna in srednja podjetja. Prav tako morajo biti ukrepi takšni, da bodo spodbujali pametno in vključujočo ter vzdržno rast. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, teraz poprošam za branje glasov v imenu komisije, pa na komisarja Mišel. V imenu komisije sedaj je komisar Mišel Brnije. Merci, Gospod predsednik, e, poslanke in poslanci smo v zelo pomembni fazi svojega dela, dela, ki smo ga začeli skupaj. V, v luči pregleda, ki ga je napravil Mario eh, Monti, eh, potem tudi v luči poročila Areš, ki ste ga sprejeli in če poslušamo državljane v vseh naših državah članicah, lahko zaključimo, da je sedaj prišel čas, da nekoliko razširimo horizont, kar zadeva rast, kar zadeva zaposlovanje, kar zadeva socialno kohezivnost. Katere so tiste besede, ki jih slišajo ljudje iz Brusla in e, Strasburga? To so besede potrebno, težko, e, to so besede, ki se nanašajo na zakonodajo, na upravljanje, nadzor. E, na zmanjšanje primankljajev oziroma dolgov. E, to so besede, ki so potrebne e, in težke in omejojoče. Zato mislim, da moramo dodati druge izraze, zlasti pa druge okrepe, zato da bomo ponovno zbudili zaupanje v evropski projekt. Tako da bomo ustvarili mrežo, da bomo skupaj e, se soočali z izzivi globalizacije, ne pa da se s temi izzivi sooča vsak zase. Torej, to je podlaga, to je ozadje našega dela. Osebno se želim eh, obrniti tudi na eh, vaše eh, poročevalce, ki so ravno kar govorili. Ravno tako se želi zahvaliti tudi drugim in pa koordinatorjem, eh, koordinatorjem različnim političnim skupinam, kajti veliko stvari je bilo treba uskladiti, koordinirati med vami in glede na to, da je tu zelo veliko tem, je eh, bilo potrebno veliko dela na področju koordinacije. To pa pošilja zelo močen signal tudi drugim institucijam, podjetjem in državljanom. Eh, poročilo greš, eh, poročilo Monte imamo in predsednik Baroso me je prosil, da na tej podlagi delam znotraj kolegija z 12 kolegi eh, in naj se začnemo ukvarjati z ponovnim zagonom notranjega trga. Tako, da bi na tem trgu opredelili 3-4 točke rasti. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, naj vas spomnim na naslednje. Na tem velikem Eh, trgu, ki je v bistvu prva etapa evropskega projekta. 60 odstotkov izvoza gre iz, eh, iz vsake države v 26 drugih članic. To se pravi, Nemčija ali katera dru, eh, druga država, tudi najmanjša, 60 odstotkov svojih eh, eh, storitev in svojega blaga izvozi v eh, 26 preostalih članic. In eh, to lahko predstavlja določene prednosti. Tako je rojen akt za enotni trg in tako smo tudi. Eh, definirali, opredelili teh 50 eh, predlogov, ki jih boste našli v tej modri knjižici, ki je prevedena v vse jezike in ki smo jo razdelili vsem deležnikom, tudi sindikatom in organizacijam. Eh, med temi predlogi smo želeli izbrati tiste, ki bi bili najučinkovitejši, ki bi najlažje izboljšali delo eh, in življenje državljanov in podjetij. In eh, kolegi bo v sredo naslednji teden razpravljal o aktu za enotni trg in upoštevajoč vaše razprave, eh, tudi danes bomo potem naredili ustrezni izbor. Kaj ti tu gre za konkurenco, eh, za rast? In vsako ozemlje je potrebno, vsako podjetje, vsak državljan, vsako ozemlje, vsak teritorij. Kaj ti? Jacques Delors je že izrazil to voljo, da se spremlja izgradno enotnega trga z politiko kohezije, tako da bi tiste regije, ki zaostajajo v razvoju, lahko tudi se pridružile eh, tistim, ki so, eh, ki so razvite še. In to pomeni vse regije, tudi najbolj periferne. Vsako podjetje je potrebno, zlasti eh, mislim tukaj na patent. Na, recimo majhna in srednja podjetja morajo imeti dostop do financ. Administrativnih eh, postopkov mora biti manj, morajo biti enostavnejši. Eh, elektronsko poslovanje je tukaj pomembno, to je pomembno z, eh, za upanje. Potem so pa tu še javna naročila. Torej vsak eh, teritorij, vsako podjetje, vsak državljan, vsi so potrebni. In tudi vi ste eh, potrošniki, uporabniki storitev, varčevalci, delničarji, delavci, obrtniki. In cilj je, olajšati mobilnost preko meja, poklicne kvalifikacije in eh, znanja, socialne pravice morajo biti spoštovane in priznane tudi čez meje, tako da je mogoč dostop do kakovostnih storitev. Ravno tako je treba zagotoviti varnost nakupov po internetu eh, in preprečiti dvojne obdavčitve. To je nekaj primerov. Eh, vprašanj, s katerimi se moramo ukvarjati in jih rešiti, da bo notranji trg bolje deloval. Kakšna je potem naslednja eh, faza v tej razpravi? Eh, marca je svet eh, potrdil to usmeritev. Eh, tu velja so eh, odločanje in naslednji teden bom kolegiju predlagal, skupaj s kolegi, ki so se zelo trudili, torej predlagal bom, da zberemo 12 vzvodov, če želite. 12 vzvodov, s katerimi bomo zagotovili boljše delovanje notranjega trga za podjetja in državljane. Recimo mobilnost, financiranje majhnih podjetij, intelektualna lastnina, eh, davčne eh, zadeve, eh, javne službe oziroma javne storitve, socialna kohezivnost, Torej, za vsak od teh področji bomo predlagali en, en ključno eh, eh, dejavnost, ki jo bo mogoče izvesti v dveh letih. Kaj to pomeni? Da komisija predlaga, vi skupaj s svetom pa boste eh, v teh eh, letih 2011-2012 lahko že potrdili. Leto 2012 je 20. obletnica enotnega trga. Nimamo pravice, da bi ta obletnica bila nostalgična ali melanholična obletnica. Ta obletnica mora biti proaktivna, dinamična, mora spodbuditi rast in eh, proslavili jo bomo z aktom za enotni trg. Torej, 12 odzvodov, 12 konkretnih predlogov, vendar pa to niso izključujoči predlogi. Za vsak eh, predlog bomo identificirali še druge ideje, druge ukrepe, druge predloge, ki jih bo komisija eh, uresničevala istočasno. Torej, 12 ključnih predlogov, 12 ključnih zvodov, če želite, simbolizirajo naše delo. In eh, parlament skupaj s komisijo Eh, mačarsko predsedstvo, gospa ministrica, se vam zahvaljujem. Torej, pred koncem junija ali julija bomo potrdili enotni akt, eh, akt o enotnem trgu. Potem je tu še ena stvar, ki bi jo želel povedati, zato da bomo pozneje lahko imeli razpravo. Torej, Single Market Act, akt za enotni trg se nanaša na, ja, na naročila med drugim tudi. Eh, javna naročila predstavljajo 17 odstotkov eh, dejavnosti na trgu. O tem je govoril tudi gospod Bušoji. Torej, prvo področje, revizija direktive iz leta 2004, tako da bomo zagotovili najboljšo uporabo javnih sredstev, omogočiti čim več podjetjem, da sodelujejo v javnih naročilih in omogočiti tudi nakup eh, kvalitetnih storitev in proizvodov z manj birokratskih eh, postopkov. Postopki morajo zato biti fleksibilnejši in enostavnejši. Ugotoviti moramo, kako eh, bolje upoštevati specifične potrebe lokalnih skupnosti, recimo njim bi lahko ponudili poenostavljene postopke, potem omogočiti in olajšati eh, dostop dostop do javnih naročil tudi majhnim in eh, srednjim podjetjem, tudi v primeru čezmejnih javnih naročil in eh, potem zagotoviti na ta način odgovornejše ekološke nabave in na ta način bomo lahko eh, podbujali tudi inovacije ter socialno vključenost. Re, reforme bodo sedaj preoblikovane bo, v bolj eh, enostavna pravila. Imeli smo široka eh, posvetovanja na terenu, imamo tudi zeleno knjigo in sedaj eh, izbiramo najbolj operativne predloge. Vendar pa vse ne bo v zakonodaji. Komisija bo eh, delala tudi na sektorskih pobudah, tako da bi se javna naročila izkoristila tudi za to, da se omogoči doseganje ciljev iz strategije Evropa 2020. Tu je recimo Eh, priprava priročnika za ekološka javna naročila, potem eh, Evropski načrt za energetsko učinkovitost, gospodom Ettingerjem eh, delamo na tem in spodbujati je treba tudi projekt nakupov, inovativnih nakupov pred komercializacijo s gospodom Tajanjem in z gospod komisarko Kvinovo delamo na tem. To je prvo področje dela. Drugo področje dela pa je naslednjo. Delo modernizacije javnih naročil bo dolgo, zato se bo treba osredotočiti na koncesije, tako da bomo lahko prišli do prijemljivih rezultatov. Infrastruktura, javna storitva. 60 odstotkov e, javno-zasebnih partnerstv v Evropi, torej 60 odstotkov se jih ustvarja preko koncesij ampak v tem trenutku ni evropske zakonodaje, ki bi urejala koncesije. In čeprav se tu uporabljajo splošna načela pogodbe, na tem področju obstaja pravna negotovost in eh, ta omejuje razvoj. 24 eh, eh, sodb Evropskega sodišča je bilo izrečenih v zadnjih letih. Torej, pripravili bomo lahak splošni okvir, ki bo seboval eh, Eh, osnovna pravila in ki ne bo posegal v nacionalne sisteme, če ti dobro delujejo. Eh, dodatnega administrativnega bremena ne bo za podjetja, predlagal bom pa eh, gornjo mejo. Vem, da je tu predvsej dvomo, vem, da v vaših skupinah potekajo razprave o tem, skušam vse poslušati, ampak vem, da če bomo jasno postavili cilje, se bomo lahko izognili nesporazumom. Eh, pod, podjetja so sicer samostojna pri eh, organiziranju svojih eh, koncesij. Vse eno pa moramo zagotoviti transparentnost in pa optimirati uporabo državnega denarja in to pa zahteva tudi objavo podatkov in obstajajo tudi ločena tveganja koruptivnosti. Kdo je lahko proti temu, da bi se partnerstva konkretizirala v obliki koncesij? Tu mislim v glavnem na majhna in srednja podjetja, ta nimajo sredstev, ki jih imajo velika, da bi lahko dobila pogodbe v tujini, če niso eh, ta objavljena. In minimalni okvir o koncesijah bo omogočil eh, večjo transparentnost in eh, majhna podjetja bodo lahko vedela za ponudbe. Potem je tu še vprašanje boljše zakonodaje, ta mora biti osredotečena in umirjena, eh, kajti če imamo eh, dobro zakonodajo, se bomo s tem izognili sporom in to je tudi eh, cenejše. Potem tretje področje, evropski trg. Eh, na področju obramne industrije. E, tu sedaj posodabljamo direktivo iz leta 2009 in čez nekaj tednov jo bo treba implementirati. Eh, gre za politiko kompenzacije, ki, so, eh, ki je često v nasprotju z evropsko pravo. Eh, tukaj sodelujem s komisarjem Tajanjem in organiziramo tudi v Bruslo konferenco o obrambni industriji in sicer 23. maja. Potem je pa tu še ena tema, ki je dolgo časa bila pozabljena. Ta se pa nanaša na mednarodno dimenzijo javnih naročil. Cilj je jasen. Več dostopa našim podjetjem do javnih naročil. Seveda smo pripravljeni ponuditi več tega dostopa v, v duhu vzajemnosti. More trade uh, will benefit all. Torej, več trgovine bo koristno za vse. Ampak danes imamo pa kljub temu težavo, kljub temu imamo problem. Kakšna je resnica? Glavni partner je ZDA, Japonska, eh, Kitajska na bilateralni ravni, torej ti glavni partnerji v bistvu no, nočajo odpreti svojih trgov v večji meri. In mi pa nimamo pravih vzvodov za pogajanje, kajti naša, naši trgi so odprti. In eh, mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz eh, eh sporazumov GPG, e STO e, e, spadajo na to področje in e, zaradi te neenakosti prihaja do izkrivljanja na trgu in naša podjetja so v neugodnem položaju, torej v manj ugodnem položaju, recimo primer avtosest na Poljskem, kajti tuja podjetja imajo zelo enostavn dostop veliko, veliko krat, eh, veliko bolj kot naša. Naša podjetja imajo pa še večje težave takrat, ko skušajo sodelovati v javnih naročilih naših eh, partnerjev. S Karlo de Guhto se eh, pogovarjamo o tem in v evropsko pravo bomo vključili mednarodne obveznosti z področja javnih naročil, kajti smo za odprtost. Vendar pa nismo naivni. Evropski eh, kupci, evropska podjetja morajo imeti pravno podlago, ki bo jasna eh, in ki jim bo omogočala enako obravnavo. Mora ponuditi ta pravna podlaga več pravne varnosti. Torej, eh, Zdaj bom uh, jasen, ne nameravamo uh, iz Evrope narediti trnjave, ampak vseeno naša podjetja morajo imeti iste pogoje, kot jih imajo podjetja tretjih držav. Torej, smo za odprtost, nočemo pa biti naivni toliko. Uh, sedaj pa prečujem raz, uh, pravo o ponovnem uh, zagonu uh, notranjega, notranjega trga. In eh, kot sem že rekel, v naslednjih tednih bomo skupaj z vami predložili eh, nov dokument za javna naročila. Hvala eh, lepa. V imenu urade užendujoča prevodničonca, pani minister Eniko Gjuri. Hvala lepa. V imenu sveta Eniko Gjuri. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani parlamenta. Naj vam najprej povem, da se strinjam s tem, da Evropska unija potrebuje lokomotivo, potrebuje eh, zagon. Mačarski predsednik vlade je v tej dvorani jasno povedal, da ni dovolj upravljati krizo, kajti kriza se je že zgodila države članice moramo spodbujati k striktnejšim fiskalnim politikam in jih moramo spremljati. Pripravljamo tudi eh, obsežen zakonodajni svežen na področju reševanja križe, ampak istočasno moramo eh, paziti na to, da bomo ostali verodostojni v očeh državljanov in zato moramo eh, odpirati nova delovna mesta. Zato pa potrebujemo sredstva. Denar. In eh, vi, vidim veliko potencijala na enotnem trgu, ki še ni eh, izkoriščen. In na ta način bomo lahko prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest in k uresničevanju strategije Evropa 2020. Predsedstvo pozdravlja angažiranost Evropskega parlamenta in Evropske komisije eh, v zvezi z ponovnim Eh, zagonom evropskega enotnega trga. In eh, poročilo je pripravil, eh, pardon, parlament je pripravil tri odlična poročila. Poročilo Luja Krahaša je bilo podlaga za zelo konstruktivne razprave. Prepričana sem, da bodo tudi ta tri poročila prispevala k osredotočeni razpravi. Rezultat te razprave pa bodo konkretni ukrepi, ki bodo sprejeti do leta 2012. E, leta 2012 bo 20. obletnica akta o e, e, enotnem trgu. Javna posvetovanja so potekanja, izmenjava mnen ravno tako. Javna razprava je potekala o kriterijih, na podlagi katerih lahko države članice izberejo svoje prioritete in prioritetna območja delovanja. Naše predsedstvo namerava v luči te razprave sprejeti sklepe 30. Eh, maja na sestanku Sveta za konkurenčnost. Dovolite mi, da vas eh, spomnim na širši kontekst. V času ekonomske in politične krize evropski državljani, podjetja in institucije često postavljajo pod vprašal dodano vrednost evropskega enotnega trga. Če citiram profesorja Montija, točno v takih časih potrebujemo enotni trg, saj ne smemo posestiti protekcionističnim pritiskom. Zbrati moramo dovolj politične volje in odločenosti, da zaključimo izgradnjo enotnega trga. O tem govori tudi poročilo Marija Montija. Ali bo enotni trg približal EU državljanom? Ali pa bo enotni trg samo arena, kjer bodo določeni sektori in določeni in, eh, interesi zaščiteni? Odgovor na to vprašanje je odvisno tega, koliko volje in odločenosti bomo uložili v delo v naslednjih mesecih. Pričakuje se, da bo komisija sredi aprila sprejela svoje spremenjeno sporočilo. Upamo, da bodo politična sporočila v vašem sporočilo tista, ki jih bo, bo sprejel tudi svet. Ko bomo enkrat dobili to eh, sporočilo, upam, bomo lahko kreativno sodelovali z komisijo in tako sprejeli ključne ukrepe za notranji trg. Oziroma, dovolite mi, da podarim nekaj elementov. Seveda, to niso vsi pomembni elementi. Predsedstvo pozdravlja dejstvo, da je, da je enotni trg na našem programu. Akt za eh, enotni trg je pomemben in naj vas spomnim tudi na to, da je zadnji eh, svet tudi ponovno po, eh, podaril pomen eh, Eh, enotnega trga. Predsedstvo se želi zahvaliti eh, parlamentu, da je podprl svet za konkurenčnost, da je lahko sprejel konkretne ukrepe za liberalizacijo trga. Vsi se zavedamo dejstva, da bo ta sistem prispeval k večji konkurenčnosti podjetij in tukaj imamo eh, odlično razpravo in parlamentu se zahvaljujem za zaupanje parlament nam je dejansko dal mandat, da lahko eh, v tem okviru začnemo s svojim delom. Prav tako je treba dokončati delo na digitalni agendi, potem moramo ukrepiti tudi položaj majhnih in srednjih podjetij in zato moramo eh, spodbujati tudi inovativnost, mobilnost državljanov, zlasti priznavanje poklicnih kvalifikacij. vsi evropski državljani morajo imeti boljše možnosti na področju zaposlovanja in tu bomo naredili čim več in upam, da bomo kmalo eh, dosegli otipljive rezultate. Predsedstvo je tudi ugotovilo, da so tudi prejšnja poročila, vključno s poročilo Antonija eh, Fernanda Koreja de Campos, da so ta poročila pomembna za pra, izvajanje pravic na enotnem trgu. Veliko rezultatov je bilo že doseženih, tudi eh, veliko ukrepov je bilo izvodenih, naprimer eh, mreža Solvit, pa potem tudi direktiva eh, o storitvah, sistem vse na enem mestu. Vse to je pomembno in mi to podpiramo, vendar pa vemo, da lahko naredimo še več, da eh, bodo lahko evropski državljani v celoti realizirali svoje pravice. Naj omenim še zakonodajni svežen na to temo. Po posvetovanju z Evropskim parlamentom sem veliko krat slišala kritiko, namreč da države članice preko sveta ustrajajo na določenih zadevah, vendar pa Eh, zanemarjajo določene vidike gospodarske realnosti. Vendar pa moramo ukrepe eh, jemati v okviru strategije Evropa 2020. Kot sem rekla na začetku svojega govora, možnosti rasti in razvoja morajo eh, prinesti odgovore našim državljanom, ravno tako pa odpreti vrata za delo naprej.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 komisar in ministrica so sprožili bistvena vprašanja, ko govorimo o prihodnosti Evropske unije in državljanov. Zakaj gre? Želimo dati ponovni zagon enotnemu trgu. Odbor za enotni trg je bil prvi, ki je posredoval to zamisel. Zato bi se rad zahvalil članom odbora, ki jih je vodil eh, Malcolm Harbour. Čestitke in hvala, ker ste prevzeli to pobudo. Ta pobuda pa je bila podlaga za izjemno poročilo gospoda Marija Montija. Seveda bi se rad zahvalil tudi gospodu Mišelu Barnijeju ki je zelo dobro in celovito predstavil to problematiko. Predstavil je tako zamisli, ki so povezane z javnim naročanjem, ravno tako, pa je komisija rekla, kako se bo odzvala na pobude Evropskega parlamenta. Nujno je, da na tem področju napredujemo. Pripričana sem tudi, da bo mađarsko predsedstvo naredilo vse, kar je v njegovi moči, kar ne nazadnje je to bistveno za življenje vseh evropejk in evropejcev. Dovolj je, da se samo ozremo na število parlamentarnih odborov, ki so podali svoje mnenju k temu poročilu. Gre za osem odborov, kar samo kaže, kako bistveno je to vprašanje za evropsko prihodnost. Zdaj pa bomo prisluhnili predstavnikom teh odborov. Najprej odbor za mednarodno trgovino Andres Bareja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Popolnoma jasno je, da je osem odborov sodelovalo pri pripravi mnenja. Lahko povem, eh, da se naš odbor strinja s tem, kar je ravno kar povedala Evropska komisija. Evropska strategija 2020 eh, se posveča rasti, potem ustvarjanju novih delovnih mest. Evropska unija je pomemben globalni akter, kar pomeni, da se moramo soočiti s pomembnimi izzivi. Posvetiti se moramo podjetništvu in eh, enotni trg je tisti, ki odpira velika pričakovanja. Tukaj pa so številni številni izzivi in tudi socialno odgovornost, kar pomeni, da potrebujemo rast, ampak tudi določena jamstva za delavce, za javne storitve in na zadnje tudi za države v razvoju, če ne bi se uspešno borili proti revščini, če ne bi dosegli razvojne cilje tisočletja. Vprašati se moramo, kako lahko izboljšamo delovanje informacijske eh, družbe, družbe napredka v prihodnosti. Ravno tako pa moramo obraniti eh, naša delovna mesta, upoštevati moramo raziskave, razvoj, socialna merila, pa skrbeti moramo tudi za to, da se čim bolj eh, potrudimo, da upoštevamo tako evropski kot tudi globalni okvir. Najlepša hvala, gospod Diogo Fejro, odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Želim veliko sreča, sreče gospodu Barnijeju in tudi predstavnikom Evropskega sveta. Hvala tudi predstavnikom odbora za notranji trg. Ker zdajva naš odbor, dovolite mi, da izpostavim te vidike, ki so predvsem v naši pristojnosti. Spomnim se že, kakšno je bilo poročilo Monti, kakšen eh, duh je bil v tem poročilu. Govorimo o konkurenčnosti, socialnem tržnem gospodarstvu, potem inovativnem in tržnem potencijalu. To so pravzaprav načela, eh, ki naj bi bila bistvena, ampak eh, to moramo doseči, če naša Evropska strategija 2020 ne bo samo mrtva črka na papirju. Ne nazadnje, majhna in srednja velika podjetja so bistvena, ker so hrbtenica evropskega gospodarstva. Zakaj gre? Gre za to, da dejansko uresničimo trajnostno rast našega gospodarstva. Mi kaj zahtevamo več enotnega trga, potem tudi določena obdavčitvena politika in ne nazadnje tudi realna rast našega gospodarstva. Najlepša hvala. Naslednji je Rafaele Baldesari. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pomen enotnega trga se kaže tudi v tem, da se moramo odzvati na zahteve enotnega trga in omogočiti dostop vsem pletenim stranem. Isto velja tudi za potrošnike in tudi delavce. To je zelo ambiciozen cilj. Zadovoljen sem, ker sem prisluhnil predstavitvi gospoda komisarja, ki se je odzval na zahteve Evropskega parlamenta na tem področju. Mislim, da je to bistveno, če ne bi še naprej dosegli ambiciozne cilje, ki smo si jih zadali v preteklosti. Potem pa izboljšati moramo dostop majhnih in srednje velikih podjetij do enotnega trga, zmanjšati moramo birokratske ovire, kjerkoli je to potrebno. Predvsem to velja za postopke javnega naročanja in nabav. Spodbuditi moramo e-poslovanje, ravno tako inovacije. Predvsem je tukaj nujno, da izdamo evropske obveznice na področju energetike, telekomunikacij in transporta. Potem spodbujati moramo poslovno okolje, ki bo bolj prijazno za podjetja v luči strategije 2020. Če bomo to naredili, potem mislim, da bomo lahko dosegli cilje, da bomo lahko zagotovili rast, trajnost in konkurenčnost. Gospa Liza Jakonsari je naslednja predstavnica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Najlepša hvala, gospod predsednik. Jacques Telor se je motil, ko je rekel, da se ne moreš zaljubiti v enotni trg. To je tematika, ki je dejansko vzbudila toliko strasti, in veliko pomembnih stvari se sedaj pripravlja, recimo projekt evropskega patenta, potem skupni energetski trg. Ampak razočarani eh, smo, ker ne vidimo veliko o napotenih delavcih. Tukaj so nejasne formulacije, ni dovolj besed o socialnih klauzulah. Razočarani smo tudi, eh, da nekateri mislijo, da socialne klauzule problematične. V skandinavskih državah imamo zelo pomembno zakonodajo na področju sociale, ampak ravno tako zagotavljamo konkurenčnost in produktivnost. Ali se vam ne zdi, da bi bilo bolje, gospod komisar, če bi sledili tej poti skandinavskih držav? Gospod Jürgen Kreutzmann je naslednji, ravno tako predstavnik odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Gospod predsednik, gospod komisar, naj se odzovem na pripombo kolegice. V našem odboru smo na mesto socialnih klauzul predlagali, da bi pravzaprav ocenili učinke teh ukrepov in da bi videli, kako to vpliva na postopke zaposlovanja in notranji trg. Mislim, da vedno moramo upoštevati naša prizadevanja na notranjem trgu in mislim, da moramo res vedno znova upoštevati socialne vidike. To moramo ustrezno ovrednotiti. Zato mislim, da da torej je zelo pomembno, da pripravimo presojo vpliva in da vidimo, kako to vpliva na naše politike. Potem nekoliko presenečen sem bil, ko smo sledili gospodarskem eh, vodenju in upravljanju. Mi v Nemčiji imamo gospodarsko usmerjanje in lahko povem, eh, da tukaj izkušnje niso bile najboljše. Mislim, da bomo dali zagon notranjemu trgu dejansko samo takrat, eh, če bomo uskladili svoje politike. To je seveda povsem jasno, ampak ne bo nam uspelo, če bomo res imeli nekakšne centralne usmerjevalne odbore. To se mi zdi zgrešen pristop. Danes govorimo o tem, kako dati dati ponoven zagom enotnemu trgu. To je pravzaprav nepotrebno, ker ne na zadnje eh, bomo obeležili drugo leto 20. obletnico enotnega trga, tako da ta deluje. Zato pozdravljam besede komisarja Barnjeja, ki je rekel, da se bo sredotočil na nekaj konkretnih ukrepov, kjer do sedaj še nismo bili uspešni, ki jih nismo ustrezno ovrednotili, ker ne na zadnje je to velika priložnost za nas vse. Dati mu moramo ponovni zagon. Tako bi lahko ustvarili nova delovna mesta in mislim, da je to zaposlovanje bistveno. To je pravzaprav najboljša socialna politika, ki jo lahko oblikujemo. Če so ljudje zaposleni, potem eh, dejansko to pomeni, da so ponovno ovrednotili svoj potencial, da se dobro počutijo, zato se moramo res potruditi, da ustvarimo ta nova delovna mesta. Potrebujemo uravnotežen nabor ukrepov, kar pomeni, da moramo upoštevati tako trg kot tudi delavce. Ne na zadnje, majhna in srednje velika podjetja eh, morajo tukaj biti bolje ovrednotena, več eh, dostopa jim moramo dati, potem e-patent oziroma evropski patent je nujen. Ravno tako moramo dati eh, zagon pravicam intelektualne lastnine. Potem inovativne projekte eh, moramo ustrezno ovrednotiti, dati jim moramo finančna sredstva na voljo, potem harmonizacija eh, DDV-ja in določena podlaga za davek pravnih oseb. To mislim, da je ravno tako dober projekt. Potem pa ni dovolj, da o tem samo govorimo. To moramo podpreti s konkretnimi ukrepi, tako nam bodo pravzaprav naši državljani verjeli. Priznanje poklicnih kvalifikacij je nujno, morda bi bilo dobro razmisliti tudi o potrdilu za evropsko usposobljenost. Tako bi pravzaprav dali večjo možnost našim državljanom, da bi našli delovna mesta v drugih evropskih državah. To je dodana vrednost mobilnosti. Potrebujemo tudi evropski nadzor na tržni ravni. Zakaj? Zato, ker vedno znova ugotavljamo, da države članice tukaj niso najbolj uspešne in pravzaprav se pravzaprav želimo izogniti tem nelojalnim konkurencem. Govornik je bil prekinjen. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Francesco De Angelis, ki predstavlja odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. če želimo, da bodo ljudje ponovno zaupali trgu, potem je nujno, da upoštevamo zahteve potrošnikov, poslovnih subjektov in državljanov. Nujno je, da se posvetimo socialnih jamstvom, ko govorimo o prihodnosti notranjega trga. Želimo podpreti pravice delavcev in državljanov, tudi tistih, ki uporabljajo javne storitve. Je nujno, da poskrbimo za to, da je rast ravno tako usklajena s socialnimi vidiki in tukaj potrebujemo določena jamstva. Kar nekaj dobrih predlogov lahko najdemo v tem dokumentu. Predvsem gre za to, da moramo izboljšati dostop majhnih in srednje velikih podjetjih do kapitalskih trgov, potem regionalne, inovativne eh, pobude in razvoj. Majhna in srednje velika podjetja so v središču naših gospodarskih prizadevanj in oni bodo tisti, ki bodo zagotovili uspeh enotnega trga. Zato jim moramo v tem kriznem obdobju pomagati, podpirati moramo trajnostno in kakovostno rast ter prihodnost. Gospa Sofi Okoni, odbor za regionalni razvoj. Merci, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa ministrica, drage kolegice in kolegi. Samo eno stvar bi rada povedala. Mogoče besedo, ki moti sedanje konjunkture, vendar povdarja naše ambicije. Ambicije za notranji trg, gospod komisar. In sicer ambicijo tudi za celo Evropo, zato da pokažemo našim državljanom, da je evropska zgradba projekt, ki ščiti njegove pravice, pravice potrošnika, pravice turista, pravice vsakega posameznika. Podobno kot je rekel gospod Mišel Barnier, ki pooseblja vsa ta načela in vsa ta prizadevanja z vsemi svojimi projekti, ki jih hoče uresničiti. Kot eh, poročevalka, uh, odbora za regionalni razvoj sem zelo zadovoljna s tem, da so bile vključene naše zamisli uh, v te projekte, predvsem tam, kjer gre za zelo oddaljena območja in za posebej težavna področja, kjer živijo in delajo naši državljani. Prav tako je pomembno, da se poskrbi za funkcioniranje poslovnih združenj in tudi vzajemnih zavarovalnic, da bomo imeli zdrav notranji trg. Boris, bardzo proszę. Gospod Piotr Boris. Uczący, panie komisarzu. Najlepsza chwala, gospod predsednik, gospod komisar. Evropska strategija 2020 eh, naj bi nam zagotovila, da bo Evropa konkurenčna in eh, da bo rasla in ravno zato potrebujemo enotni trg. Ravno zato cenim pristop, ki ga je orisal komisar Barnier, ravno tako sem zelo hvaležen profesorju Montiju, ki je prispeval k tej razpravi. Obeležili bomo 20. obletnico akta o notranjem trgu in eh, lahko povem, da bi lahko storili še zelo veliko. Spoštovati moramo pravice intelektualne lastnine, zavarovati moramo ustvarjalnost, kar pomeni, da moramo skupaj upravljati pravice intelektualne lastnine. Imamo kar nekaj konkretnih zamisli. Poenostaviti moramo računovodstvo, zavarovati moramo enotne evropske blagovne znamke, potem moramo pripraviti pravila za delovanje fundacij. Če nam bo to uspelo, bo to, mislim, zelo dobro za majhna in srednje velika podjetja in to, ko bomo dali zagon enotnemu trgu. Ja, prosim, da upočasnite svoj prispevek, ker bodo drugače imeli tolmači velike težave in ne bodo mogli ustrezno upraviti svojega dela. Klaus Heiner Lene is not present. Gospoda Lena ni. Tojne Manders. Uh, jury committee, izvolite. Odbor za pravne zadeve ravno tako. Dank u wel, voorzitter. Dat betekent dus dat ik extra minuten krijg van de heer Lene. Um... Najlepša hvala, upam, da lahko s tem, kar podedujem, tudi minute gospoda Lenea. Ja. Gospod predsednik, gospod komisar, gospa ministrica, vsi predgovorniki in predgovornice, vsi se zavedamo, da govorimo o zelo pomembni zadevi in prepričan sem, da gospod komisar lahko stori veliko, da uresniči svoje dobre namene. Vendar vsi vemo v praksi, da je prenos direktiv velika težava, isto velja tudi za uredbe. Sem za zakonodajo za Evropo, vendar eh, je treba zadeve dovolj poenotiti vse toliko, da ne bo izvajanje vsega, kar se dogovorimo po različnih državah članicah, tako različno, da bomo teče za mala in srednja podjetja in za državljane nasploh. Skratka, tu pogosto pozabljamo na besedo marketing, trženje. Imamo odlične pravnike, vendar zelo pogosto naši državljani sploh ne vedo, da imamo nek skupni enotni trg. In če hočemo iti preko pravnega žargona, potem moramo storiti nekaj, da stopimo naproti našim državljanom. Upam, gospod komisar, da se ne bomo znova znašli v situaciji, ko naši državljani ne bodo več verjeli v to Evropo in da bomo znali komunicirati pravilno z našimi državljani, ker potrebujemo njihovo podporo. Gospod komisar, treba je investirati v boljše komuniciranje In eh, zato je treba vprašati tiste, ki se na to spoznajo, kako to doseči. Naši državljani ne ločijo uh, naših institucij med seboj, ne vedo, kakšna je vloga komisije, parlamenta, sveta. Ne vedo sploh, kakšno je upravljanje v Evropski uniji. In to pomeni, da je to odlična podlaga za razvoj negativizma v državah članicah. Zato je treba najbrž razmisliti o tem, ali ne bi bilo dobro imeti neke boljše povezave z našimi državljani, da nas ne bodo pogosto primerjali s Titanikom. Hvala lepa. Um, Tudi vi ste bili zelo hitri, ampak še nekako je uspelo tolmačem, da so vam sledili. Gospod Van de Kamp, da Hvala lepa, gospod predsednik, hvala tudi gospodu komisarju za uvodne besede. E, z veliko zanimanja sem prisluhnil mnenju odbora Libe. Mislim, da je treba podpreti samo zasnovo skupnega trga. In eh, ne moremo govoriti samo o posplešenih zadevah. Prosto gibanje ljudi in blaga je nekaj osnovnega za obstoj Evropske unije. Tako pomembne so tudi komunikacije znotraj notranjega trga. Zanima me, kakšni so rezultati, ki smo jih dosegli, vendar V tej luči pričakujem veliko od 12 vzvodov, ki jih je omenil komisar in upam, da boste storili vse, da pospešite zadeve, ker konkurenčnost ne bo čakala na nas, da se odločimo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dajem besedo gospe Maconi za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar kolegice in kolegi. Moramo priznati, da je za nami veliko opravljenega dela in glede na to, kar slišimo od komisije in sveta, upamo, da bomo nadaljevali v tej smeri in da bomo prinesli nekaj svežega vetra v prizadevanja, ki smo jih že doslej podpirali, kot je rekel tudi gospod Mario Monte. Veliko je še treba storiti, zato obstaja predlaganih 50 ukrepov ki jih je podprl tudi ta parlament in sicer smo določili 14 prednostnih področji delovanja. Treba pa se je osredotočiti na interese državljanov, to je izjemnega pomena, to moramo doseči, če naj sploh vzpostavimo res delujoči notranji trg. S tem se bo tudi zmanjšal prepad med našimi državljani in in enotnim trgom kot pojmom. Državljani so namreč eh, začeli izgubljati zaupanje v tako imenovani notranji trg, ker se jim zdi, da ne funkcionira. Moramo res storiti vse, da bo ta trg integriran, celovit, da bomo izboljšali podobo, ki jo imajo v njem naši državljani. Upam, da bomo s prizadevanji naših poročevalcev in skupaj prizadevanji lahko to dosegli. Hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej. Na govornik je v imenu skupin najprej gospod Karas, vendar imam najprej še nekaj naj.